kar zadeva naslednjo točko. Sprejetje zapisnika seje 23. julija. Če pripomp ne bo, bo ta osnotek potrjen oziroma zapisnik potrjen. Tako da zdaj prehajamo na sporočila predsednika. Naj povem, da je današnje zasedanje tudi mm, na spletu, ker se prenaša v živo, prav tako je na voljo tolmačenje v 19 jezikov, popovdne pa bo poleg tega na voljo tudi hrvaščina. Prosil bi vas tudi za potrditev koledarja rednih zasedanj našega odbora v letu 2015 in sicer po preglogu koordinatorjev. To mislim, da tudi ni bilo predmet eh, razprave s koordinatorji. Tu v tem osnutku so opredeljeni vsi pogoji, vse omejitve, vsa načela, ki smo jih dobili z vrha. Torej, Če razumem, nasprotovan ni, tako da lahko potrdimo koledar zaseden za leto 2015. Še enkrat pripomp ne vidim, tako da gremo lahko naprej na točko 4. Torej, prva vsebinska točka, nova živila. Pristojni odbor je odbor za okolje, odbor Envi, veseli me tudi, da je naš kolega Nikolson poročevalec, ampak v odboru Envi. Kot veste, je skupina socialistov in demokratov dobila v pripravo to mnenje. Gospa Dačana Sarbu je poročevalka za pripravo mnenja. Kot sem že dejal, pristojni odbor je odbor Envi in eh, ta je odločil, da bo glasovanje potekalo 24. oktobra. To torej pomeni, da moramo mi v našem odboru glasovati o našem mnenju, ki ga torej pripravlja gospa Dačana Sarbu na zasedanju 6. oktobra. To pomeni, da imamo relativno malo časa za pripravo tega mnenja. No, besedo bom zdaj predal predstavniku komisije, da nam predstavi ta osnotek, ta projekt, potem pa tudi pripravljalki mnenja, ki pa, kot smo bili obveščeni danes, ne more biti prisotna, zato bo v njenem imenu govoril koordinator gospod De Castro. Tu torej ta osnutek v grobem sledi prejšnjemu predlogu, eh, potem, ko pristojni odbor ni bil uh, soglasen marca lansko leto. No in uh, sicer zaradi kloniranja živine. V tem predlogu, v novem predlogu, ni govora o kloniranju. Eh, ta predlog temelji torej zopet na splošnem dogovoru iz eh, leta 2012. Gospod De Castro, mislim, da se najbolje spomni, da je to tudi bil predmet naših razprav leta 2012. Tako, zdaj bi kot rečeno besedo predal predstavniku komisije iz generalne direkcije Sanko. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, za to priložnost, da predstavimo ta predlog. Kot ste čisto upravičeno dejali, je ta predlog, ki je pred nami, rezultat spravnega postopka, ki ni padel zaradi novih živil, ampak zaradi kloniranja. To torej pomeni, da smo glavni skupiček razprave z Evropskim parlamentom in svetom ohranili in sicer želimo še nadalje olajšati postopek odobritve novih živil, saj je ta v trenutni uredbi zelo zapleten in tudi drag za eh, prosilce, za podjetja, za nacionalne pristojne organe in tudi za nas same, ker ti gre zelo dolgotrajen eh, pristop v dveh fazah, kar pomeni, da morajo prosilci najprej se obrniti na države članice, eh, kjer je potrebno opraviti oceno učinka oziroma oceno tvegan, se popravlja govornica in potem se ta ocena tvegan pošlje vsem ostalim državam članicam in te države članice morajo potem posredovati komentar k temu te oceni tvegan. Če pripomb ni, potem se takšno novo živilo lahko potrdi, ampak v večini primerov pripombe so, kar pomeni, da mora to iti na komisijo. Z komisije gre to na EFSO, EFSO pravi še eno oceno tvegan in potem šele začnemo s postopkom odobritve. Tako da gre za zelo dolgotrajen in eh, tudi zelo mm, zapleten sistem, ki smo ga zdaj nadomestili z bistveno lajšim postopkom odobritve kjer se prosilec obrne neposredno na komisijo in EFSA upravi oceno tveganj. To je torej ena ključnih izboljšav v primerjavi s sedanjo uredbo. Druga zadeva, ki pa je pomembna za tretje države, je naslednja. Kot veste, se določeni kmetijski proizvodi uporabljajo v tretjih državah dolgo časa in po našem mnenju in po mnenju institucij, ki so se pogajale tekom spravnega postopka. Ni upravičeno, da za kmetijske proizvode, ki se že dolgo časa pod varnimi pogoji uporabljajo v tretjih državah in kar je tudi dokazano varno za uporabo, da bi tam torej zahtevali popolno oceno eh, tvega. Za to vrstne kmetijske proizvode imamo torej poenostavljen postopek, ki ga imenujemo postopek obvestila notifikacije in to omogoča enostavnejši postopek za dajanje na trg v EU. Ampak imamo uh, varovalko. Če se neka država članica odloči za uh, ugovor iz varnostnih razlogov, imamo vedno možnost eh, uplesti že EFSO. No, ampak to je pomembna poenostavitev za tretje države, kjer imamo že dolgo časa dokazano varno uporabo 25 let, mislim, da je to obdobje, ki je v postopku predvideno. To torej je razlog, zakaj ne zahtevamo dodatne ocene eh, tveganj. V prvotnem eh, predlogu smo eh, imeli tudi oceno učinka za celotno uredbo, eh, ampak glede na to, da se bistvo te uredbe ni ne vem kako spremenilo, nismo pripravili še ene ocene učinka. Smo pa zelo hvaležni Evropskemu parlamentu za to, da ste sami opravili to oceno učinke, ki mislim, da samo dokazuje eh, pomembnost eh, in potrebnost tega predloga. Nasplošno naj povem, da ta predlog eh, bistveno olajšuje postopek, prav tako omogoča malim in srednjim velikim podjetjem, da vstopajo na trg, kajti ključna sprememba je, da takoj izdamo generično odobritev v sedanjem sistemu pa je tako, da je najprej potrebno pridobiti individualno dovoljenje za podjetje in potem druga podjetja lahko vstopajo na trg, ampak mora dokazati, da so uh, njihovi proizvodi v bistvenih elementih enakovredni. Po novem predlogu pa imamo tako imenjeno generično odobritev, ki bistveno olajša vstop na trg za mala podjetja, ki morda nimajo vedno kapacitet in sredstev za to, da same opravijo oceno tvegan. Sveda je pomembno poudariti, da sicer spodbujemo inovacije v Uniji, pa vse čas zagotavljamo varnost hrane preko ocene tvegan, ki jo pripravi EFSA. Nekaj, kar je zelo pomembno in kot ste tudi upravičeno povedali, predsednik. Hrana iz kloniranja živali bo izključena v prihodnosti. Pravim v prihodnosti, kajte kot veste, smo predložili še ločen predlog za kloniranje, kar zadeva tehnologijo kloniranja in kar zadeva hrano iz kloniranih živali. Ampak dokler to ne bo stopilo v veljavo, je hrana iz kloniranih živali še vedno podvržena tej uredbi. Zakaj? Zato, ker bi sicer prišlo do pravne vrzeli. Dokler torej novega besedila o kloniranju ne sprejmemo, predlagamo, da ne izključimo hrane iz klonirnih živali iz te uredbe, čim pa bo uh, nova zakonodaja za klonirane živali sprejeta, bo zadeva prenesena tja. Na ta način zagotovimo pravno gotovost in zagotovimo tudi, da ta hrana, če tudi je malo verjetno, da bo prišla na trg, je vendarle podvržena obveznosti, da se uh, pridobi dovoljenje za dajanje na trg. To so torej bistvene točke. Predsednik, če pa so kakšno vprašanje, sem se kako pripravljen na nje odgovoriti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na prispevke poslank in poslancev. Kot prvi dobi besedo gospod poslanec De Castro. Izvolite. Grazie, gospodu predsednik poročevalka gospa Sarbu povsem podpira izključitev kloniranih izdelkov iz eh, te eh, direktive in eh, se zauzema za ureditev tega področja s pomočjo drugega zakonodajnega predloga klonirani izdelki morajo biti obravnavani ločeno. Na vsak način pa se je potrebno izogniti eh, nastanku vrzeli in eh, to je potrebno upoštevati pri uredbi o novih živilih. Potrebno bo rešiti problem kloniranja. Evropski parlament eh, je v preteklosti že zavrnil določene predloge, ki so ponovno vključeni v ta eh, predlog komisije. Zdi se torej, da komisija mnenja parlamenta ne upošteva v zadostni meri. Vendar pa je potrditev parlamenta eh, potrebna, ko gre za dodatke in arome. In enako velja tudi za nova živila. trenutni seznam Evropske unije, seznam živil, bo eh, potrebno posodobiti. Gospa Sarbo danes nažalost ne more biti z nami, povdarja pa, da je potrebno razjasniti definicijo novih živil. V nasprotnem primeru bomo zašli v pravno negotovost in eh, lahko bi se zgodilo, da bi nastale pravne vrzeli. Evropski parlament je seveda pripravljen sodelovati z Evropsko komisijo na tem področju. Gospa Sarbo meni, da morajo države članice imeti možnost, da se posvetujejo z drugimi državami članicami ali pa z komisijo, tako da ne bo dvomov ali določeno živilo spada v skupino novih živil. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Ajuso. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. E, ta predlog je dobrodošel, kajti od leta 2008, ko je bil sprejet prvi predlog komisije v svetu, takrat je minilo že veliko časa in industrija potrebuje to novo uredbo. Dobro je to, da je bilo kloniranje odstranjeno iz predloga. Eh, na spravnem postopku je bila uredba leta 2011 zaradi tega zavrnjena. Napredek je tudi v tem, da bo postopek od zdaj naprej centraliziran. Eh, tako bo sam postopek eh, postal bolj tekoč in hitrejši. Mm, spregovoriti pa želim o možnih problemih, ki se lahko pojavijo, eh, kot je že bilo rečeno, eh, se lahko pojavi problem z definicijo, definicija ni dovolj jasna. Eh, torej, novo živilo je živilo, ki se ni uporabljalo v večji meri pred letom 1997, ko je stopila v veljavo prva uredba. Ta definicija je zelo široka mislim, da gre tukaj za preveč eh, subjektivno opredelitev, eh, ki je ne moremo kar tako vključiti v zakonodajo. Eh, komisija je tudi zavrnila kategorije, ki jih je obsegala prva uredba in zato bo prišlo do pravne negotovosti. Zato je svet spet uvedel kategorije, ki so bile že vključene v prejšnjo uredbo in meni se to zdi razumno. Še ena stvar, ki lahko prinese negotovost, pa je naslednja. Namreč definicija nanomaterialov, eh, ta se vrača nazaj na definicijo, ki je eh, vključena v eh, uredbo o označevanju. Mm, potem je tu še problem insektov. in pa tradicionalnih živil iz tretjih držav, ki se morajo tam uporabljati uh, vsaj 25 let. Ne vem, tole z insekti uh, se mi zdi malo šokantno. To bi morali še enkrat premisliti. Potem pa roki. 9 mesecev za nova živila in 6 mesecev za tradicionalna živila. E, to je zdaj Eh, nova obveznost za EFSO in EFSA ima že tako in tako veliko dela, tako da bi te roke lahko podaljšali. Zdi se mi, da so kratki. E, morali bi se pogovoriti z EFSO, da bomo videli, če bodo lahko res vse študije izvedli v tako kratkem času. Potem pa še varstvo podatkov, tudi to me skrbi. Prišlo bo do. Um, splošnih odobritev, ki ne bodo omejene v času. Poleg tega pa so predvidene tudi individualne avtorizacije za pet let. Mislim, da moramo to eh, rešiti eh, predvsem za tista živila, ki so povezana eh, s členi 4, 5 in 7 iz uredbe iz leta 1997. to bodo živila, eh, ki bodo vključena tudi na novi seznam. Mislim, da bi tukaj morali poiskati neke prehodne ukrepe za ta živila, ki so že bila opredeljena kot nova živila. Upam, da bomo eh, kmalo našli odgovore na ta vprašanja in to je tudi vse, kar eh, sem želela povedati. Hvala. Podžikuje pani posel. Hvala lepa. hvala za te pomembne podrobne informacije. Gospod Agnew, hvala lepa, gospod predsednik. Ja, tu je govora o vprašanju novih živil in to bi se zdelo, da je zgolj nek poskus grabeža še več moči strani držav članic eh, in komisije. Vsi pravijo, da bomo na ta način prihranili denar, vedno je tako, ampak naša britanska vlada se, zdi, se ne zna več odločiti, kaj je dovolj dobro za jesti v, v Britaniji. To mora, to mora odločiti uh, eh, neka komisija, izgleda. Skratka, vse skupaj je zelo, zelo zaskrbljujoče. Eh, to je govor o kulturnem ugovoru. No, v Veliki Britaniji je vladal kulturni ugovor. Uh, glede uživanja konskega mesa. Rečeno je bilo, da bo vse ustrezno označeno in tako naprej, da nikoli ne bo prišlo do težav, ampak vendarle so prodajali pri nas konsko meso z oznako govedine, tako da evropski sistem sploh ni funkcioniral. Sistem je bil imenoval HACUP, H-A-C-C-U-P, ampak Vse to je pomenilo veliko težav za vse, ki so delali v živilski industriji, ampak zadeva ni delovala, ker je konsko meso prišlo v prehransko verigo. Še en problem, definicija. Tu je govora o primarni proizvodnji. V angliškem jeziku v tem kontekstu primarna proizvodnja pomeni zgolj iz fotosinteze, kar pomeni rastline. Mesa tu sploh ne omenjamo v tej uredbi. Beseda meso se sploh ne omenja. To torej eh, pomeni, da je eh, meso iz eh, krokodilov, kač in ne vem, če se še vse, kar ljudje radi jedo v puščavi, to sploh ni zajeto. In res bi me veselilo, če bi lahko britanska vlada odločila, kaj je primerno za prehrano Britancev. Hvala lepa, gospod poslanec. Rebeka. Hvala lepa, gospod predsednik. Nova živila so dokaj novo področje za Evropo in za države članice. Tu mislim, da potrebujemo nekaj časa, da se nekoliko bolj seznanimo s to tematiko. In eh, to, kar mi počnemo tu, mora v prvi vrsti upoštevati interese potrošnikov. Imamo vprašanje za mm, komisijo. Kako komisija namerava ustrezno obveščati evropske državljane. Hvala. Hvala lepa. Gospa Šajer. Hvala lepa. Gospod predsednik, ta nova definicija novih živil v tej uredbi mislim, da je bila predmet obravnave že v unktadu, torej, kaj se zgodi s hrano, ki predstavlja neodobrena nova živila. Ali bo potrebno, da vsa živila ponovno opravijo proces odobritve. Zdaj, kar zadeve sestavine, to je druga zgodba in zelo zanimivo bo vedeti, ali bodo tudi sestavine ločeno obravnavane. Zdaj 25 let, je to uklesano skalo ali je to še lahko predmet razprave? Hvala, gospa Delaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke odboru za delo na tem predlogu, prav tako nas veselijo poenostavitve postopkov, ampak kot so dejali že drugi kolegi, tu se bo treba lotiti tudi definicij, kajti zdi se mi, da jih je potrebno še nekoliko bolj natančno opredeliti. Poleg tega bi rada izpostavila tudi vprašanje živil iz kloniranih živali, prosila bi, če nam lahko komisija pove, kakšen je predviden rok za sprejetje te, eh, teh novih predpisov na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Blazo. Ja, gospod predsednik, hvala lepa. Bom kratek. Kot eh, je zapisano, v odstavku, ki govori o subsidijarnosti, je jasno, da mora država članice ubogati to, kar pravi komisija. Kot suverenist tega ne morem podpreti. To, kar pa nas najbolj skrbi, je, da bo to postalo tudi sestavni del prihodnega čezatlantskega trga. Kaj bomo torej storili z živili, ki so odobrena v ZDA, v Evropi pa prepovedana, kot naprimer GSO-je? Če jih bo Evropa odobrila, Francija in države članice temu ne bodo mogli naspreto, nasprotovati in to se nam zdi še posebej nevarno. Hvala. Hvala. Gospod Ferran. Oui, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve vprašanje in dva komentarja imam za komisijo. Najprej ta enotna odobritev, ali ima in vključuje kakšna jamstva, potem kakšna jamstva zagotavlja EFSA. Potem me skrbi, da se odpravljajo nacionalni upravni postopki, po drugi strani pa se sprašujem, tako kot kolega Loazo, ali smo dovolj eh, previdni glede transatlantskih eh, odnosov, kaj ti dejstvo je, da bo do odločitve ad hoc komisij v kontekstu tega sporazuma nad odločitvami, ki jih eh, sprejema organi, ki jih predpisuje naša zakonodaja. Hvala lepa. Gospa Moj. Shadow reporter. Eh. Poročevalka v senci eh, za poročilo o novih živilih. Se strinjam z ločitvijo kloniranih živali od novih živil. Namreč eh, klonirane živali ne more biti vključene v eh, to uredbo. Eh, in za področje kloniranih živali sem poročevalka jaz. Hvala lepa, gospa Senra. Hvala, gospod predsednik. Na kratko bi povedala tri stvari v zvezi s to razpravo. Zdi se mi, da ne bi smeli potrditi pravil o novih živilih, če nimamo pred tem eh, dolge in poglobljene razprave tudi z državljani o tem, ali želimo takšna nova živila, kot so tu predlagana in ali to sploh potrebujemo. Drugič, želela bi eh, vprašati naslednje, ko govorimo o znanstvenih eh, testih, ki so potrebni za odobritev živil kateri eh, javni organ bo to izvajal. Potem pa še nekaj v zvezi z nanotehnologijo. Ali je prišlo do kakšne razprave v javnosti o vplivih, ki jih uh, lahko ima uh, to, da uporabljamo tudi nanomaterijale in nanotehnologije v uporabi živil? Torej, tukaj piše, da lahko pride do eh, elementov, ki so eh, proizvedeni z umetnimi nanomaterjali. Ali je bil ocenjen učinek eh, na zdravje in pa na, na kmetovanje, na kmetijstvo na tem področju? Hvala. Hvala, gospod Hojsling. Ja, mislim, da se tu lahko pridružimo številnim kritikam, ampak glede ene zadeve smo vsi edini. Kloniranje je zdaj na srečo izključeno iz te uredbe, to smo kritizirali vse čas, zdaj je kloniranje, hvala Bogu, sestavni del nekega drugega poročila, ki ga bomo obrnavali, ker tam gre res za temeljna vprašanja. No, ampak ko gre za opredelitve pojmov, tudi to je problem. Kaj sploh je res novo živilo? to, kar je zdaj zapisano tu v tej eh, uredbi v tem osnutku, gre mm, dokaj, dokaj daleč. Eh, no, potem manjka tudi kar nekaj kriterijev glede odločena o tem, kaj je zdaj tisto, kar je resnično novo. Če prav razumem, je komisija tista, ki naj bi to opredeljevala. In še eno vprašanje, ki mi ni čisto jasno kar zadeva uvoz iz tretjih držav. Tu naj bi šlo za medsebojno priznavanje, torej nek proizvod priznavamo, če je že dolgo eh, časa v obtoku, ampak po drugi strani pa samo ena država zahteva oceno tveganja pri EFSI, no, ampak mislim, da moramo vendar storiti več, eh, da vemo, kaj tretje države dajo na trg našim potrošnikom tukaj v Evropi. Hvala. Gospod Klezos. Prosim, Klezos. Agapiti, sinadelfi, Zak, še kiniš opodijo. Hvala lepa, predsednik. Ne začnem s dvema primeroma. Najprej Lubenice. to je ista družina kot uh, druge bučnice. Mi smo se pač odločili, da bomo uh, eno od uh, teh vrst te rastline jedli, zdaj prihajajo nova živila iz drugih držav, tudi iz tretjih držav, iz severa, iz juga imamo države v. Evropski uniji, kjer naprimer, ne vem, je do polže spet v drugih državah, pa tega nikako ne boste našli na edinem listu v restauraciji. Zdaj, ko govorimo o časovni omejitvi, ne smemo pozabiti, da če pomislimo o tem, kaj je pomembno za naše preživetje, je pomembno, da ne pozabljamo na to, da nismo nad naravo ali nekje ob naravi, ampak da smo narava. In to mislim, da je zelo koristo načelo, po katerem se moramo zgledovati. Mislim, da je pomenilo, da se zgledujemo po zakonih narave. Ne moramo jih pa spreminjati. In eh, mislim, da človeštvo prepogosto meni, da lahko ustvarja kaj novega. Kar tako. Hvala lepa. Še za konec razprave. Zadnji govornik. Mikrofon lepo prosim. Ja. Ne vem, ali sem zadevo čisto najbolj razumel, ampak vendarle pozdravljam, da klonirana živila niso sestavni del te uredbe. Ampak moje naivno vprašanje je, kaj pa če bo ena uredba stopila v veljavo hitreje kot druga. Vem, če bomo zagotovili to, da obe uredbi stopijo v veljavo sočasno, potem v redu. Če pa bo uredba o klonirnih živilih stopila v veljavo kasneje, bomo ne vem, če ravno imeli zagotovljeno načelo pravne gotovosti. Potem me zanima, kaj se zgodi s tistimi snovmi oziroma živili, ki so že odobrena. Ali bo tu prišlo do ponovnega pregleda ali pa bomo razlikovali nova živila od dosedaj odobrenih živil. Eh, vsi smo nekoliko okuženi z ričom, eh, tam je bilo vse dokaj razumno rešeno, ampak eh, pri vsakodnevnem izvajanju pa smo se soočali z hudimi birokratskimi težavami. Citronska kislina, samo to, ker se je proizvajala kemično, je mm, zahtevala ponovno odobritev, naprimer. No in tu si želimo, da ne prihajalo uh, do podobnega. Potem me tudi zanima, ali komisija nekako že ve, kako dolgo bo trajal postopek odobritve eh, novega živila po novem in kako drag je. Zvije še zgošal. Še gospa Goševska, izvolite. Hvala, gospod predsednik, dame in gospodje. Menim, da imamo v Evropi in eh, na svetu že tako kemično in umetno hrano, da si moramo prizadevati predvsem zato, da bo ta hrana, kar se da naravna, zdrava, v prvi vrsti pa ustrezno nadzorovana. Mislim, da je potrebno zelo natančno uh, preučiti vpliv hrane na zdrave ljudi. Vemo, da je to velik problem in uh, to je smer, v katero velja iti. Moram reči, da sem izredno zaskrbljena zaradi samega pojma nova živila. Kaj pa je sploh to novo živilo? Vse, kar je novo, jutri postane staro, po domače povedano. Nano eh, material je zopet zelo neprecizna eh, definicija. Eh, morda je to ne vem, nekoliko mm, poskus sem vključiti nekaj čisto nedopustnega. Potem, kdo naj odobrava dajanje na trg. Po mojem mnenju bi države članice morali o tem odločiti, ne pa EFSA in uh, mene skrbi tudi to, da je v osnovi stotno jasno, da bo ta uredba o novih živilih stopila v veljavo pred direktivo o meso iz klonirnih živali in vprašanje je, kako dolgo bo to obdobje brez predpisov za področje klonirane, klor, žival, mesa iz kloniranih živali. Pardon. No, mi, ko sprejemamo nove uredbe, moramo predvsem misliti na varnost prehrane, na zdravje naših potrošnikov. In eh, ta uredba se bojim, da je tako nedoločna, tako nejasna, da tu lahko pride do težav. Hvala lepa. Hvala lepa, še gospa moja. Izvolite, še enkrat, ampak na kratko, prosim. Si, allora vorrei puntare la questione. Ja, najlepša hvala. Želela sem se osredotočiti še na botanične izdelke. Nobene zakonodaje nimamo na tem področju. E, ne vemo, ali se lahko to vrstni izdelki, e, za katere se uporabljajo biocidi, uporabljajo v prehranske namene ali pa za izdelavo e, zdravil trenutna zakonodaja eh, ne vključuje eh, teh izdelkov, še posebej, če prihajajo iz eh, tretjih držav. Če gre torej za tako imenovane zdravilne rastline, ali tudi te spadajo v skupino novih živil? Proszę Państwa, już wszystkie wypowiedzi z sali zostały zrealizowane. Bardzo proszę. Tako, u Vsi poslanci, so, ki so želeli, so podali svoj prispevek. Zdaj bi prosil predstavnico komisije, če se lahko opredeli do vprašanj in komentarjev, ki ste jih slišali. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, najlepša hvala za vaša vprašanja in komentarje, ki smo si jih zapisali. Mogoče bi odgovorila po temah kar zadeva definicijo. Ja, ne želimo razširiti obsega eh, trenutne uredbe, torej definicija, ki smo jo sprijeli eh, v okviru eh, usklajevalnega odbora, je temelj tega predloga. Vendar pa razumem, da lahko tej definiciji očitate, da je preveč nejasna in lahko bi bili bolj natančni lahko bi natančneje določili kategorije tako, da bi zagotovili pravno gotovost, vendar pa naš namen nikakor ni, da razširimo obseg eh, trenutne uredbe. Namen tega predloga je, da usmerimo, eh, ustrezno usmerimo to uredbo, ne želimo pa je zasnovati preveč nejasno, tako da bi bila njena uporaba otežena tako v državah članicah, kakor tudi eh, pri nas v komisiji. Eh, nova živila, kaj so nova živila? če je neko živilo novo v eni državi članici, potem bo to eh, živilo veljalo za novo živilo v vseh državah članicah. Ne gre za to, da bi silili druge kulture, da jedo hrano, eh, ki je običajno ne uživajo, ampak gre za to, da zagotovimo, da če se pojavi neko novo živilo na trgu Evropske unije, Eh, živilo, ki eh, se ga ne uživa v držav članicah Evropske unije, da je to živilo tudi varno. In eh, da se izvede ustrezna presoja s pomočjo katere se ugotovi, da je določeno živilo varno. Seveda eh, se lahko potrošniki sami odločijo, ali bodo to živilo uživali ali ne. Vemo, da že danes obstajajo določeni živilski izdelki, ki se uživajo v posameznih državah članicah, ne pa v drugih. Torej, eh, potrošniki se lahko odločijo sami. Mi želimo zagotoviti le varnost živil eh, znotraj celotne Evropske unije. Kar pa zadeva definicijo nanomaterialov nanašamo se na definicijo, eh, o kateri smo se dogovorili pri eh, uredbi o označevanju izdelkov. In eh, ta uredba o označevanju izdelkov bo predmet revizije glede na znanstveni pregled. Želimo zagotoviti doslednost pri definicijah, kajti vemo, da je koncept nanomaterialov izjemno znanstven in tehničen vsako novo živilo, eh, ki je proizvedeno iz znano materijalov, pa mora biti eh, predmet presoja. Kako definirati te izdelke, eh, to je zelo pomembno vprašanje. Torej, se moramo nanašati na enotno definicijo, ki pa je seveda v veliki meri odvisna od znanstvenega razvoja. To se nam zdi najboljša rešitev vsa živila, ki so nova živila, ki se nikoli niso uživala v Evropski uniji in ki vsebujejo nanomaterijale, morajo vsekakor biti predmet eh, presoje tveganja. Kar pa zadeva časovnico, roki, ki so zastavljeni, eh, so seveda skrajni roki, želimo biti eh, učinkoviti, kolikor se le da. Z EFSO smo se pogovarjali o teh rokih, eh, strinjali so se z nami in eh, skupaj z državami članicami, kajti države članice so še zmeraj vključene v ta postopek, pa želimo zagotoviti, da bo ta postopek potekal gladko. Države članice, eh, ki bodo vključene v ta sistem, bodo obveščene o zahtevah za uvrstitev določenega živila v skupino eh, novih živil. EFSA prav tako sodeluje z strokovnjaki, izvedenci iz držav članic. Želimo torej zagotoviti preglednost, želimo zagotoviti obveščanje eh, nacionalnih eh, pristojnih organov. Želimo tudi potrditev držav članic, kajti na koncu bo novo živilo potrjeno v strokovnem odboru in potem v komisiji države članice pa eh, bodo v celoten postopek vključene. V svojem uvodu sem že povedala, da je pomembna novost splošna odobritev. Na ta način želimo omogočiti vstop majhne in srednje velikih podjetij na trg. Vendar pa nisem želela reči, in to bom še enkrat povdarila, da Če je določeno podjetje razvilo novo inovativno živilo, eh, mora imeti zagotovljen eh, tudi ustrezen dobiček od eh, tega živila in zagotoviti mora ključne študije, ki dokazujejo varnost tega novega živila. In v primeru, da lahko podjetje zagotovi te študije, potem um, se lahko izda eh, individualna odobritev ekskluzivno temu podjetju za obdobje petih let. Tako eh, bodo podjetja lahko uživala eh, koristi, ki jih seboj prinašajo inovacije, vendar pa mora to podjetje zagotoviti tudi varnost tega novega živila. Zahvaljujem se tudi eh, za eh, izjavo, da se strinjate z tem, eh, da je potrebno kloniranje obravnavati ločeno. Komisija ima pred seboj predlog v zvezi z kloniranjem in najbrž bodo predlogi v zvezi s kloniranjem sprejeti kasneje kot uredba o novih živilih. Dokler ti predlogi ne bodo, Ehm, sprejeti, eh, bodo eh, živila eh, iz mesa kloniranih živali vključena v to uredbo. Oziroma obravnavano v skladu za to uredbo. In pa vprašanje, kako bodo v celoten postopek vključene države članice in kako je s povezavo z ZDA. Potrebno je povdariti, eh, da eh, ni vzajemnega priznavanja. Eh, vsaka, vsako živilo, ki se ga ne uživa v Evropski uniji, mora iti skozi ta postopek. In tukaj ni pomembno, ali. To živilo prihaja iz tretjih držav ali pa je proizvedeno v Evropski uniji. Vsako živilo bo eh, predmet tega postopka odobritve. Vsako novo živilo in to vključuje tudi botanične izdelke, živali, insekte, ki jih morda doslej v Evropski uniji nismo uživali, vse to bo vključeno v to uredbo. Mislim, da sem sedaj navedla vse ključne elemente. Mogoče še pripomba, kar zadeva posvetovanje z državljani v skladu z trenutno uredbo ni eh, bilo nobenih kritik, kar zadeva nova eh, živila. Edine kritike, ki smo jih slišali, eh, so se nanašale na to, da je ta uredba preveč zapletena in predolga. Kljub temu pa so vsi pozdravili obstoj postopka za odobritev novih živil, vendar pa uporabniki želijo bolj učinkovit postopek in eh, to bi seveda v Evropski komisiji skupaj z državami članicami radi zagotovili. Še naprej se bomo posvetovali z državami članicami, eh, svetom in seveda za vami. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Mislim, da smo se dotaknili cele vrste pomembnih vprašanj, to mislim, da je zelo pomembna tematika tudi z družbenega vidika. Hvala tudi komisiji za pojasnila glede obveznosti ocene tveganj, ko gre za tretje države, tudi kar zadeva označevanje živil. Torej, vse tisto, kar je namenjeno zagotavljanju varnosti prehrane in preprečevanju zdravstvenih težav. Torej, k tej tematiki se bomo verjetno mnogokrat še vrnili. Torej, rečeno je že bilo, da bo kloniranje izključeno, ampak eh, zaenkrat, dokler ni sprejet eh, nov predpis, ostaja ta tematika tu. No, še roki. Predstavitev osnutka mnenja bo 6. oktobra, potem pa sprejem 5. ali 6. novembra na komisiji oziroma na odboru glasovanje v pristojnem odboru NVI pa bo 24. novembra. Tako da kar na pet urnik in eh, prosil bi koordinatorja De Castra, da tudi posreduje vse te pomembne informacije tudi pripravljalki mnenja, tudi sami bomo to storili. Tako gremo naprej na naslednjo točko. Točka 4 je torej eh, zaključena in hvala predstavnikov oziroma predstavnici komisije. Mi pa prehajamo torej na novo točko, nova gozdarska strategija EU za gozdove in gozdarski sektor. Tu imamo sporočilo komisije. Dvajsetega eh, septembra lani je bila predstavljena je bil predstavljen prvi dokument na to temo. Ta nova strategija predvideva nov usklajen pristop k upravljanju z gozdovi. Gre torej za strategijo razvoja gozdov in gozdarstva, ki temelji na trajnostnem razvoju, trajnostnem upravljanju in upoštevajoče večfunkcijsko vlogo gozdov. Eh, predstavnik komisije, gospod Longo, nam bo predstavil to sporočilo komisije. Tako da mislim, da lahko kar začnemo. Izvolite, gospod eh, Longo. Naj pa obenem tudi povem, da se je naš eh, odbor na zadnjem zasednju odločil, da bo pripravil poročilo na lastno pobudo o tej novi strategiji poročevalka oziroma upravljalka mnenja pa je gospa Köstinger. Torej, besedo dajem predstavniku komisije. Izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Gospod eh, predsednik, hvala lepa, da ste nas povabili, da predstavimo to sporočilo komisije na temo gozd, da omenimo, da je to strateški dokument. V okviru eh, politike razvoja podeželja in k tej politiki se bom še vrnil eh, tekom svoje predstavitve če se ogledamo, kolikšno površino eh, pokrivajo gozdovi v Evropski uniji, lahko hitro ugotovimo, da so gozdovi ključnega pomena eh, za razvoj podeželja in pa tudi za industrijo. Ehm, Upravljanje gozdov je v pristojnosti eh, držav članic. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za skladnost eh, med eh, politiko na evropski ravni in pa med nacionalnimi politikami. Države članice se v veliki meri strinjajo z zaskrbljenostjo, kar zadeva evropske gozdove in njihovo prihodnost. Gozdovi so pomemben element eh, politike skupnosti, kot sem že eh, dejal. Ravno tako pa so pomembni tudi za razvoj podeželja, za boj proti podnebnim spremembam, za okoljsko in pa energetsko politiko. In države članice zaradi tega menijo, da je evropska strategija za gozdove ključnega pomena za zagotovitev povezave med eh, politiko na, gozdarsko politiko na ravni držav članic in pa eh, na ravni Evropske unije. Zaradi tega je Evropska komisija razvila to novo strategijo, ki bi morala okrepiti koordinacijo med eh, politikami Evropske unije, ki so vezane na ta sektor Eh, poleg tega bi morala zagotoviti tudi povezavo z eh, drugimi sektori, ki tudi vplivajo na gozdarski sektor. Poleg tega smo želeli zagotoviti referenčno besedilo za razvoj nacionalne strategije. Kot ste dejali, je bila prejšnja strategija Evropske unije za področje gozdov iz leta 1998. Temeljila eh, je na načelu subsidijarnosti in pa deljene odgovornosti. Kljub temu pa potrebujemo nov ukvir, zaradi tega, da bi odgovorili na nove in vedno večje zahteve, eh, ki se nanašajo na gozdove. Poleg tega so, je prišlo do političnih in družbenih sprememb, ki so vplivali na gozdove v zadnjih letih politika boja proti podnebnim spremembam ali pa okoljska politika. To sta le dva primera eh, področji, ki eh, sta se močno eh, razvila. Biomasa predstavlja približno polovico obnovljivih verov energije v Evropski uniji gozdovi usrkajo več kot 10 odstotkov toplogrednih plinov. Torej imajo gozdovi zelo, zelo pomembno ulogo. Nova strategija se, ne, se osredotoča na trajnostno uh, eh, gospodarjanje uh, eh, to je vedno pomembnejše eh, glede na vedno večje zahteve, eh, ki se nanašajo na gozdove, recimo, ko gre za uporabo biomase kot energetskega vira. Zradi tega uh, smo si v strategiji zastavili uh, srednjeročne uh, cilje glede na strategijo 2020. Vsi gazdavi Evropske unije se morajo upravljati v skladu z eh, načelom trajnosti. Evropska unija se mora zauzemati za trajnostno upravljanje gozdov in za zmanjšanje krčanja gozdov. To bi pripomoglo k vzpostavitvi ravnotežja med različnimi funkcijami, ki jih eh, imajo gozdovi. Tako bi lahko odgovorili tudi na vedno večje popraševanje in eh, zagotovili pomembne ekosistemske storitve. Hkrati eh, bi s tem lahko zagotovili eh, temelje za gozdarsko industrijo, ki mora ostati konkurenčna in pa trajnostna, da bi dosegli te cilje. Se je strategija osredotočila na osem prednostnih področji, ki so med seboj tesno povezana na ta način želimo odgovoriti na zahteve eh, podeželskega razvoja, konkurenčnosti in pa boja proti podnebnim spremembam. Pomembno je izboljšati eh, poznavanje gozdov, potrebno je izboljšati raziskave in eh, poskrbeti za koordinacijo in pa komunikacijo. Če sem bolj natančen če želimo doseči eh, te cilje eh, v okviru strategije Agenda 2020 in če želimo zagotoviti trajnostno upravljanje gozdov, potem moramo zasnovati objektivne in eh, ambiciozne kriterije, ki se bodo lahko uporabljali v različnih kontekstih. Eh, ne glede eh, na uporabo eh, biomase. Kar zadeva podeželski razvoj, strategija vzpodbuja trajnostno upravljanje gozdov. Potrebno je zagotoviti podporo za pogozdovanje, potrebno je preprečevati gozdove, zagotoviti uporabo moderne tehnologije v gozdarstvu in poskrbeti za okoljske ukrepe. To so temeljni veri Evropske unije za izvajanje te strategije. Države članice morajo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja nov uh, regulativni okvir za razvoj podeželja. Evropska komisija predvideva eh, presojo oziroma oceno teh ukrepov eh, in preverili bomo tudi učinkovitost eh, teh ukrepov pri razvoju podeželja. Razvoj oziroma okrepitev koordinacije. Potrebno je okrepiti razpravo na ravni Evropske unije trenutna strategija upravljanja gozdov temelji na uh, vlogi stalnega gozdarskega odbora. Ta odbor uh, mora ostati uh, še naprej uh, glavni grimi za razpravo med uh, različnimi akteri in za usklajevanje evropske politike z politikami uh, držav članic na področju gozdarstva. Potrebno pa je seveda zagotoviti tudi določene izboljšave. Le tako bomo lahko ugotavili tudi uskladitev z drugimi politikami, tu govorim predvsem o podnebnih spremembah in pa o biogospodarstvu. Skupina za gozdarstvo bo še naprej temeljna platforma za izmenjavo mnen eh, deležnikov iz gozdarskega sektorja tukaj je seveda potrebno poskrbeti eh, tudi za upoštevanje elementa trajnostnega upravljanja gozdarstva. Evropska komisija bo do konca leta 2015 pripravila predlog eh, večletnega ukvira za izvajanje te strategije. Ta načrt bo temeljil na naštetih prednostnih nalogah Z njim bomo skušali okrepiti usklajevanje in pa izboljšati izvajanje te strategije. Naša strategija bo ponovno proučena eh, leta 2018. Takrat bomo preverili napredek, ki je bil dosežen od uvedbe te strategije. Seveda pa veliko pričakujemo tudi od razprave, ki bo potekala v tem odboru in v tem parlamentu to razpravo bomo spremljali z veliko pozornostjo. Sledili bomo seveda tudi vašim priporočilom. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bardzo dziękuję. Hvala lepa predstavniku komisije, gospodu Longo. Zdaj pa poslanke in poslanci. Kot prva gospa Köstinger. Izvolite. Ja, dank, ja, najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala lepa tudi eh, predstavniku komisije za to predstavitev. Že decembra lansko leto smo imeli prvo izmenjavo mnen o evropski gozdarski strategiji. Nažalost, nam takrat ni uspelo obravnavati tega, oziroma ni uspelo do konca pripraviti novega dokumenta na to temo, kajti bili smo pod velikim časovnim eh, pritiskom zaradi evropskih volitev. In časovni pritisk je eh, tudi eh, dejavnik, ki nas bo spremljal sedaj pri obravnavi te gozdarske strategije. Svet je že maja sprejel svoje zaključke tudi stališče odbora za gospodarske in socialne zadeve že imamo. Eh, sedaj je vse skupaj eh, v rokah parlamenta, ki mora ravno tako sprejeti svoje stališče. Že v predstavitvi komisije danes eh, se je jasno izkazalo, kako zelo pomemben je gozdarski sektor za Evropo. 58 odstotkov biomase prihaja uh, oziroma se uporablja v gozdarski industriji, velik del se uporablja pri proizvodni uh, eh, energije in to pokriva le pet odstotkov uh, energetskega področja. Torej, če govorimo o temi uh, učinkovitosti uporabe energetskih verov, potem lahko ugotovimo, da je gozdarska politika zelo, zelo pomembno področje to področje je potrebno tudi ustrezno nadgraditi. 7 odstotkov brutodružbenega proizvoda ehm, prispeva predelovalna eh, industrija lesa in 5 milijonov delovnih mest v Evropi je povezanih eh, z gozdarsko industrijo, torej to kaže na pomen eh, gozdarskega sektorja. Zelo pomembno je eh, tudi, da pri tem upoštevamo načelo subsidijarnosti, kajti eh, med državami članicami eh, obstajajo velike razlike in sicer zaradi podnebja in pa drugih dejavnikov, vendar pa je pomembno tudi, da tesneje sodelujemo in da povežemo vire na evropski ravni. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi različne interese. Ta načrt eh, za področje gozdarstva lahko le pozdravimo. Že decembra lani eh, smo povdarili, kako eh, zelo pomembno je upravljanje gozdov na regionalni ravni. Določene točke so. Um, zelo sporne in uh, potrebno bo sodelovanje poslancev uh, tega parlamenta. Uh, eno izmed takšnih področji je uporaba lesa. Mislim, da je potrebno vire učinkovito uporabljati, vendar pa uh, ne smemo dopustiti ideoloških argumentov. In tukaj uh, bi se rada navezala tudi na uh, zaščito zasebne lastnine. Uh, potrebno je zaščititi lastnike gozdov. Poleg tega uh, pa potrebujemo tudi ustrezni informacijski sistem. To je zelo pomembno in komisiji bi rada zastavila vprašanje, v kolikšni meri se razpravlja o področju financiranja in kakšne so možnosti na tem področju. Mislim, da bi bilo smiselno uvesti ta uh, informacijski sistem za področje gozdov. Sporna eh, točka eh, so tudi kriteriji za uh, trajnostno upravljanje gozdov. Mislim, da se moramo izogniti um, podvojevanju uh, Tudi na nacionalni ravni že obstajajo predpisi, eh, katerih izvajanje se tudi ustrezno nadzoruje. Ti predpisi so na voljo tudi na evropski ravni. In mislim, da eh, ti kriteriji na evropski ravni še niso zreli in eh, tudi nedosledni. Poleg tega pa potekajo tudi pogajanja v okviru uh, konvencije na temo gozdarstva, torej se moramo izogniti uvanju novih kriterijev, ki bodo uh, na koncu odveč. Mislim, da ni eh, potrebno, da komisija uvaja nove kriterije. Poleg tega pa imam še nekaj vprašanj za komisijo in sicer kako izgleda načrt izvajanja. komisija, eh, kolikor vem, se že osredotoča na eh, izvajanje, mogoče bi lahko podala bolj natančen pregled in na krotko na kratko bi eh, rada spregovorila še o delovni skupini za trajnostni razvoj, eh, bioraznolikost, eh, boj proti podnebnim spremembam in znotraj te skupine bomo imeli tudi podskupino za gozdarstvo in kolegice in kolege bi rada povabila, da se vključijo v to skupino. Sicer pa se veselim zelo konstruktivnega sodelovanja in veselim se tudi že prispevku kolegic in kolegov. Najlepša hvala. Pani posel je spravo zdaj. Hvala lepa, gospa poslanka je pripravljalka mnenja, zato nisem omejeval njenega časa za govor. Ampak eh, skoraj 20 vas je prijavljenih besedi, tako da minuta, minuta in pol največ. 5. novembra imamo namreč zaslišanje na to temo, to ne vas spomnim. 3. decembra bomo imeli razpravo o poročilu gospe Köstinger. Tako da omejimo se zdaj na vprašanja, kajti časa bo dovolj tudi za bolj poglobljene razprave v prihodnje. Torej, še enkrat prosim, če se držite časa, gospa Miller. Yes, yes, sorry. sorry. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, spoštovane dame in gospodje, najlepša hvala. Ja, doslej so bili gozdovi del rimskih pogodb. Eh, v Evropski uniji imamo zelo eh, različne pogoje. Nemčija ima uh, najbogatejše uh, gozdne površine, imamo dva milijona uh, zasebnih lastnikov gozdov in zato je pomembno zaščititi te uh, zasebnike. Poleg tega uh, pa je potrebno ohraniti pravico do uh, samodoločitve lastnine. Uh, Eh, ko berem ta dokument, eh, vidim, eh, da je predviden nadzorni odbor, da je predvideno upravljanje in ne morem podpreti te uvedbe, ukinitve samodoločitve lasnine. Mislim, da moramo poskrbeti za ustrezno motivacijo, le na ta način bomo lahko ohranili gozdove v vsej njihovi raznolikosti. Sicer pa to trajnostno upravljanje eh, gozdov eh, ni nič eh, novega. Ta ideja je obstajala že pred 300 leti. Rečeno je bilo, da prehiter dobiček, prehitro ustvarjanje dobička uničuje gozdove. Mislim, da če bomo vključili vsa načela, ki že obstajajo in če jih bomo povezali, potem bomo imeli zelo dobro osnovo in boljšo osnovo, kot jo predstavlja ta dokument. Pri eh, gozdovih je potrebno upoštevati tudi lov in eh, to v eh, tem trenutku sploh ni bilo upoštevano. Hvala lepa. Gospa Paulsen. Herr Präsident! Und was die Kar se tiče gozdov, je ključnega pomena, da v tej razpravi gledamo na gozd v njegovi celovitosti. Mm, torej, na celovit način, kot nek eh, celovit izziv. E, to je ščit e, proti podnebnim spremembam. Gost je ključnega pomena za naše življenje in zato moramo povedati, da na globalni ravni, e, na splošen način je gost zelo pomemben, pomembna pa je tudi lokalna resničnost, torej lokalno upravljanje eh, gozdov. In upravljanje mora potekati na lokalni ravni. Na švedskem rečemo, da je dober gost tisti, ki diha in ki omogoča mikroklimo v gozdu obstaja poseben zrak. Gost to je dragocena surovina in to je edina surovina, ki jo lahko človek eh, z okoljskega vidika uporablja na trajnosten in pozitiven način. Molekule gozdov so tiste, ki obstajajo povsod po svetu. In gost lahko uporabljamo uh, veliko bolj pozitivno za ustvarjanje energije kot pa druge surovine. Hvala, gospa mm, Neuhel. Eh, moje ime je Neuhel, no pa nič hudega. Seveda obstajajo določena področja, ki jih lahko ustrezno urejamo na nacionalni ravni in ki so že dobro urejena. Vendar pa eh, se srečujemo tudi z novimi izdivi za gozdove in eh, ti izdivi so povezani s podnebnimi spremembami. Tukaj govorim o nevihtah, o eh, vedno višjih temperaturah, pa tudi o škodljivcih v gozdovih ali pa o boleznih, eh, ki eh, se pojavljajo v gozdovih. In za temi izzivi se lahko soočimo le skupaj. Evropska gozdarska industrija se mora eh, torej ukvarjati z temi vidiki. Zelo dobro se mi zdi, da je predviden informacijski sistem. Tukaj gre za sistem zbiranja informacij, ki bi potem bile na voljo vsem. Poleg tega pa uh, mislim, eh, da uh, moramo uh, govoriti o izgubah uh, v gozdovih, tukaj govorim o izgubah uh, gozdne površine in tako naprej. Tudi to je potrebno vključiti. Sedaj pa nekaj konkretnih vprašanj. Prvo vprašanje. Kako Evropska komisija uh, gleda na pomankanje lesa v uh, Evropi? Eh, še prav posebej, če bo prišlo do tako intenzivne uporabe lesa na področju proizvodnje energije. In drugo vprašanje, kaj lahko komisija pove o eh, novih eh, gozdarskih sistemih, govorim o plantažah, ki se ravno tako obravnavajo kot gozdna površina. Posluhans Garcia. Hvala lepa. Gospa Herans Garcia. Sí, gracias. Yo creo... Hvala menim, da eh, prihajaš čas do nekih novih eh, strategij, eh, vendar pa je bistvo v tem, da nimamo enotne evropske politike za gozdarstvo in za gozdove v Evropi. Nimamo resne politike. To, kar smo imeli do sedaj, je pomenilo, Mm, zelo slabo politiko za družine, ki so povezane z gozdovi. E, te so naletele na številne prepovedi glede izkoriščanja e, gozdov, to jih je zelo prizadelo. E, mislim, da je prav, da govorimo z nekega globalnega stališča, tudi z okoljskega stališča, vendar pa bi morali upoštevati predvsem gospodarski vidik če želimo imeti neko gozdno maso, ki bo prinašala koristi eh, kmetom, podeželju in tako naprej, potem eh, moramo te družine podpreti. In eh, stališča razvoja podeželja, trenutni ukrepi niso dovolj. V moji državi, naprimer, se regije odločajo o tem, katera, kateri del politike razvoja podeželja bo namenjen tudi gozdovom. Če ne bomo ukrepali na bolj globalen način, na bolj enakovreden način med vsemi državami članicami, potem ne bomo imeli jasne gozdne politike. E, morali bi se osredotočiti predvsem na prebivalstvo, ki se z gozdovi ukvarja. Hvala. Pa, dziękuję, pan posel Tarabella. Hvala lepa, gospod Tarabella. Eh, predsednik, najprej bi se rad zahvalil gospodu Longu za zelo jasno predstavitev. Eh, govorimo o področju, eh, ki je povezano z številnimi drugimi področji. Tukaj gre za okoljska, energetska vprašanja in eh, tudi eh, za eh, podnebne spremembe. Poleg tega pa je gost pomemben tudi v gospodarskem pogledu. Tri milijone delovnih mest zagotavlja, kot je dejala kolegica, poleg tega predstavlja tri odstotke bruto družbenega proizvoda. Poleg tega pa je gospod Longo zelo jasno povedal, da imamo stalen odbor za gozdarstvo, In eh, zanima me, ali bi eh, lahko eh, to področje zares izboljšali. Če želimo to doseči, potem je potrebno upoštevati to prepletanje gozdarstva z drugimi sektori. Potrebno je zagotoviti ustrezno strategijo na evropski ravni, pa tudi na lokalni ravni gospa Müller je eh, govorila o eh, zasebnih lastnikih eh, gozdov, v drugih državah pa je velik del gozdov v državni lasti, zagotovo v Belgiji, pa tudi v Franciji, torej igrajo pomembne vloge, vlogo pri tem tudi občine. In eh, naj zaključim eh, še z, oklaso, z oglasom ta vikend. Eh, bo eh, potekal tako imenovani Rude Day in uh, na uh, trgu Luksemburg lahko obiščete stojnico, uh, kjer uh, boste lahko zbrali nekaj informacij o uh, gozdarstvu. Torej, vsekakor je potrebno gozdarske cilje uskladiti z cilji na drugih sektorjih. Hvala, hvala tudi za to povabilo, gospod Donta. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil komisiji za predstavitev tega poročila. Mislim, da gozdovi predstavljajo paradoksalno področje v Evropski uniji. Imamo gozdove, ki so preveč izkoriščeni in pa eh, gozdovi, eh, ki uh, jih sploh ne izkoriščamo, ker bi uh, bilo uh, izkoriščanje teh gozdov pretežko. Imamo tudi zelo uh, visok uh, izvoz, uh, recimo uh, na Kitajsko. Uh, Kitajska pa uh, potem v Evropsko unijo izvaža pohištvo. V tem sporočilu Evropske uh, komisije je um, podarek dan predvsem uh, trajnostnemu uh, upravljanju gozdov. Evropska unija bi morala vlagati v uh, raziskave na uh, področju gozdov, kajti uh, Evropski gozdovi se srečujejo z novimi izzivi, z paraziti, ki jih v preteklosti nismo poznali. Zaradi tega moramo poskrbeti za boljšo usklajenost eh, naših raziskav, le tako bomo lahko našli uspešno pot v prihodnost. Gospod Anjo. Well, is... Naslov je strategija. Evropske unije za gozdarstvo in človek bi mislil, da imamo v EU pristojnosti za to področje, pa jih nimamo. To imajo države članice. Če si ogledamo zadnja eh, leta v EU, potem lahko vidimo, da eh, je bilo v gozdarskem sektorju veliko težav, razne bolezni so se prenašale eh, čezmejno imamo cilj 2020-2020, torej da bi se 20 odstotkov energije do leta eh, 2020 proizvajalo eh, iz obnovljivih virov, 5 odstotkov tega mora biti iz biomase. Eh, vendar pa eh, porabimo, naprimer, za proizvodno koruze, ki se uporablja kot obnovljivi vir energije, kar petkrat več časa. Eh, Torej, eh, lahko bi eh, les uporabljali tudi eh, kot gorivo v končni fazi. Lahko bi torej posadili več dreves, vse lepo in prav, ampak tukaj so še drugi problemi in mislim, da bi se države članice morale same odločati in da jih Evropska unija ne bi smela siliti, kako naj ukrepajo. Tudi, Euh, ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Longo za to poročilo in za način, kako se je lotil obravnave podnebja, energetike in tudi vprašanja trajnosti in pa več funkcionalnosti gozdov. Rad bi se dotaknil eh, dveh vidikov. Prvi vidik je vprašanje izobraževanje. Govorili ste o problemu usklajevanja, gospod Longo, ampak kot je dejal Michel Dante, obstaja zelo visoka stopna raznolikosti gozdov v EU, obstaja zelo velika raznolikost tudi v načinih izkoriščenja gozdov. No in kar zadeva sredozemski gost, ki ga najmanj slabo poznam, recimo temu, tu vidimo pogosto velike eh, vrzeli v samem eh, ciklu gozdarjenja. Ja, tu, bom, tu primankuje harmonizacije in eh, zato se mi zdi pomembno, da v tem poročilu nekoliko bolj izpostavimo to vprašanje, vprašanje torej izobraževanja posameznih segmentov mm, gozdarskega sektorja. Pa naj gre za eh, razrez lesa ali pa za razno razne vidike predelave. Potem pa raziskave. Mislim, da moramo to področje racionalizirati na evropski ravni. Sicer govorim o raziskavah o boleznih gozdov. Danes imamo velike težave z škodljivci in vidimo, v kako hitrem času to lahko ogrozi ogromna območja eh, pod gozdovi. Tako da Mislim, da je treba storiti več z vidika raziskovanja razvoja in inovacij pri iskanju novih rešitev, ki bodo imeli tudi pozitiven vpliv na ekonomiko gozdarstva. Hvala lepa, gospa McIntyre. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se komisiji in pa poročevalki za njuni predstavitvi. Gozdarstvo, to je zelo pomemben predmet razprave posod po Evropi. Eh, gre pa za zahtevno področje politike za EU. Po eni strani vemo, da Evropska unija nima formalnih pristojnosti za ukrepanje na tem področju, eh, vendar pa obstaja veliko eh, zakonodaje, ki vpliva tudi na upravljanje gozdov in gozdarstvo. Karkoli naredimo na evropski ravni, moramo spoštovati načelo subsidijarnosti. Priznati moramo tudi, da en ukrep oziroma en način ukrepanja ni primeren za vse države članice, kajti med njimi obstajajo velike razlike. Zato si želimo več eh, izmenjave informacij in pa koordinacije med državami in to pozdravljamo. Poleg tega želimo zagotoviti boljšo koordinacijo med politikami, eh, ki so povezane z gozdarstvom. Radi bi se izognili podvajanju, potem konfliktu prednostnih nalog eh, in pa radi bi se izognili tudi dodatnim bremenom za gozdarski sektor in pa dodatnim stroškom. Eh, sama se zavedam teh problemov kajti dobivam veliko pošte v zvezi s tem. Zdaj eh, delam na dosjeju eh, rastlinskih bolezni in škodljivcev. Eh, veliko smo že naredili na tem področju, veliko je bilo tudi izmenjave informacij. Potem bi rada, da se začnemo ukvarjati tudi s pravili glede lesa in uporabe lesa. Uredba na tem področju eh, me zanima, spremenili naj bi jo do leta 2015, pa me zanima, kako bo s tem. Hvala. Lepa, posel Glezos. Hvala lepa, poslanec Glezos. Hvala, gospod predsednik. ponavadi smo na gozdarstvo gledali eh, z ekonomskega vidika, vendar pa ne smemo pozabiti tudi drugih razsežnosti. Eh, gozdovi so pomembni zaradi fotosinteze, čistijo ozračje, eh, zagotavljajo kisik in predstavljajo pljuča človeštva. ne gre samo za oske gospodarske sektorje, ki se ukvarjajo z gozdovi, ampak eh, je treba gledati bolj celovito. Gozdovi tudi preprečujejo eh, poplave, eh, delujejo ne samo kot pljuča, ampak tudi kot neke vrste eh, goba, ki usrkava vlago. In to je pomembno za preprečevanje erozije med številne reke in potoke v gozdovih narastejo. Mm, problem pa je naslednji. E, tukaj obstaja neravno vesje in e, zanima me, ali e, se bomo bolj oziroma preveč osredotočili samo na eh, gospodarski vidik. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Veliko smo že govorili tudi o eh, izkoriščanju in sekanju gozdov in pozorni moramo biti. Hvala lepa, poslanec Hojstenki. Ja, izredno pozdravljam to, da se Evropska unija zdaj končno intenzivno ukvarja z eh, gospodarjem z gozdovi, ampak ta dokument mislim, da ni dovolj daljnostežen. Če pogledamo raznolikost gozdov v Evropi, Finska, Švedska, pa vse tja do sredozemlja, imamo opravka z zelo različnimi gozdovi in z zelo različnimi zahtevami do teh gozdov. Tako da meni se zdi, da je tu premalo govora o varovalni funkciji gozdov in preveč o ekonomskem izkoriščenju gozdov. Ne da je to kakršenkoli oba, ampak v številnih državah članicah še sedaj prekomerno izkoriščamo gozdove in zato se mi zdi, da je nujno, da v Evropi opredelimo skupne kriterije za trajnostno izkoriščenje gozdov in tu seveda ne začenjamo s točke nič. E, veliko ni razno raznih spričeval in certifikatov je, ki opredelujejo, kaj je trajnostni način gospodarja z gozdovi. Imamo standard FSC, ki se v številnih gozdovih uporabljamo, uporablja in to bi lahko tudi mi uporabili. Mislim pa torej, da pri razvoju podeželja porabimo na leto milijardo evrov na leto v vseh državah članicah za gozdarstvo in 40 milijard za kmetijstvo, tako da mislim, da moramo storiti tudi nekaj z vidika dodatnih sredstev, predvsem za raziskave. Treba pa je seveda tudi pripraviti ustrezne izvedbene ukrepe. Kaj, če neka država članica ne eh, koristi svojega ozona na trajnost način? Kaj lahko Evropska unija v tem primeru stori? Mislim, da so nam v tem primeru resnično zvezane roke. Še en stavek, gospod Müller, tu govorite o planskem gospodarstvu in da na Evropska unija za to skrbi. Sam prihajam iz zvezdne države, ki ima 40% gozdov v državni lasti in eh, ne bi rad ravno dejal, da se ti gozdovi napačno uh, izkoriščajo. Ni vedno zasebna lastnina tiste, ki zagotavlja trajnostno uh, izkoriščenje gozdov. Hvala. Gospod Ren. Thank you, chair. As we all know. Hvala, gospod predsednik. Kot vsi vemo, nimamo skupne gozdarske politike v EU in vsekakor moramo upoštevati načelo subsidijarnosti, kot je povdarila gospa Köstinger, pa tudi gospa Müller. Vemo pa tudi, da obstaja na stotine uredbe Evropske unije, ki zadevajo gozdarstvo. Zato bi nova strategija morala voditi v boljše upravljanje politik povezanih z gozdovi kot v preteklosti povečati treba kohezijo med obstoječimi politikami za gozdove in uh, novimi politikami in jih koordinirati. To ne pomeni, da bi nastala neka nova skupna gozarska politika, ampak uh, bi morali izkoristiti trajnosten potencial, ki ga imajo evropski gozdovi. Eh, sam to področje poznam, kaj ti prihajam iz države, Eh, kjer je kar 70 odstotkov ozemlja pokritega z gozdovi. In poleg tega potrebujemo bolj konkretne dejavnosti eh, za to, da bomo eh, uporabljali okolju prijazne obnovljive vire energije povezane z gozdom. Načelo trajnosti je tu zelo pomembno, vendar pa to načelo eh, ne sme zadušiti pozitivnih možnosti, ki jih imamo tudi na drugih področjih. E, Evropa je eno od redkih območij, kjer gozdovi rastejo, kjer se širijo in zato ne vidim potrebe po e, zavezujočih ciljih. In komisija je prav storila, ko si je vzela čas za razmislek o tem področju mislim, da tukaj moramo upoštevati čisto splošna gospodarska pravila. Ne smemo ustvarjati preveč birokracije. Podpiram učinkovito in trajno rabo materijalov. Vidim pa, da bi dodatna birokracija oziroma nova pravila bi prinesla samo eh, dodatno birokracijo, od katere ne bi imel nihče koristi. Hvala. Bardzo prosim. Hvala lepa. Gospod Des. Hvala, gospod eh, predsednik. Kolegica Miller je že omenila Karla von Karloviča, ki je bil eh, na Saškem pred 200 leti prvi opredelil eh, besedo trajnost. Gre za to, da se ne sme posekati več lesa, kot ga eh, priraste. Ampak to počnejo naše države članice v Evropi, to počne tudi e, eh, zato v Nemčiji se poseka bistveno manj, kot e, vsako leto priraste. E, mislim pa, da v Evropi vsekakor e, znamo e, še kar dobro ogrozati trajnost. Moj e, oče, moj ded, moj praded e, so vsi upravili z enim hektarom e, gozda e, in to brez evropskih ukrepov. Gozdovi so nacionalna pristojnost. Če so tam težave, se morajo države s tem soočiti in eh, Evropa lahko pomaga, zagotavlja podporo pri reševanju teh eh, problemov. Ne potrebujemo pa ne vem kako velikih eh, predpisov na evropski ravni. Dovolj imam razno raznih strategij. Lizbonska strategija, strategija EU 2020, v komunističnih državah so bile petletne strategije. Vse te strategije so prinesle do tega, da porabimo na tone in tone Eh, papirja in s tem tudi sekamo gozdove, eh, čeprav bi ta les lahko bistveno bolje porabili. Tako da predlagam, da se tega držimo daleč stran, kajti kadarkoli se politika upleta v takšne procese, je na koncu bistveno manjši izplen za okolje, povzročamo pa samo škodo in dodatno birokracijo. Ja, ampak gospod poslanec, mislim, da sprehajamo se pa lahko po gozdu, ne? gospa Sandra. Eh, eh, Hvala. Eh, menim, da kakršnakoli strategija za gozdove mora ohranjati številne funkcije, ki jih opravlja gozd, socialno, gospodarsko, okoljsko, rekreativno in tako naprej. Vsaka gospodarska dejavnost, ki se razvija v gozdu, mora prednostno eh, obravnavati dohodek za lokalne skupnosti. Poleg tega je treba eh, oblikovati eh, skupine eh, oziroma organe za vzdrževanje eh, gozdov. V Galiciji imamo to že urejeno. Kar se tiče prakse, mislim, da ne smemo dopustiti, Eh, da eh, se pogozduje eh, kmetijska področja, področja, ki so namenjena pridelavi hrane. To se dogaja v Galiciji. Govorili smo o vodah, o pomenu voda. Ne smemo dopustiti, da bi onesnaževali področja, ki so ključnega pomena za življenje, naprimer gorska območja in gozdove. Hvala lepa, gospod Lozo. Oui, merci, monsieur le président. Ja, hvala, gospod eh, predsednik. Nas skrbi predvsem ohranjanje nacionalne in evropske industrije, ta pa seveda trpi zaradi konkurence iz azijskih držav, predvsem uh, iz Kitajske. Kot je gospod Dontan dejal, Eh, izvažamo hrodovino na Kitajsko, ta pa nam potem nazaj prodaja predeljene proizvode. Najdražja hrodovina se ne prodaja več v Evropo, eh, kajti dejstvo je, da so tudi cene eh, povišale. Kitajsko popraševanje je vse večje, predvsem za hrast, ki ga pri njih ni. Dejstvo pa je, da je pomembno, da storimo več, zato da ohranimo naše gozdove. Kitajci torej uvažajo les iz tojine in Azija je postala prvi proizvajalec eh, pohištva in parketa na svetu. To zaradi poceni delovne sile na kitajskem, ki omogoča visoke marže. Ne smemo pozabiti na protekcionizem. Aziji. Kitajska z 8 odstotki od carini uvoz hladov, 18 odstotkov predeljne proizvode, 40 odstotkov parket in 100 odstotno carino uveljavlja na pohištvo. Evropa pa ne uporablja nobene omejitve za dostop do svojega trga. Posledično Francija in Evropa izgubljajo eh, gozdove, to, kar ostaje v slabem stanju, tako da Francija zdaj prodaja več hladovine kot pa predeljnih proizvodov in dejstvo je, da ne storimo dovolj za ohranitev naših gozdov in zato želimo bolj strateško državo, strateško usmerjeno državo, ki bo ponovno oživila lesna industrijo. Hvala lepa, poslanec Erikson, izvolite.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 naše izkušnje eh, v naših gozdovih s pridelavo plutovine na portugalskem ali olk v Grčiji, to so seveda zelo, zelo raznoliki pristopi. Če vemo, kakšna raznolikost, biotska raznolikost vlada, eh, težko predpišemo enoten vzorec gospodarne z gostovi. Seveda lahko storimo še več za ohranjanje biotske raznovrstnosti, in to na čisto osnovni temeljni ravni. No, še par zadev. Kar zadeva energetiko. Mislim, da lahko veliko storimo za energetsko učinkovitost. Veliko primerov najboljše prakse imamo v tujini dejstvo je, da lahko veliko storimo tudi za gozdarsko industrijo in eh, ustvarjamo delovna mesta za prihodnost, ne da bi se prekomedno lotevali merkantilističnih pristopov. O tem je govoril tudi že francoski kolega. Hvala lepa, gospod Dorfman. Hvala. Zdi se mi, pomembno, da ustreba več za gozdarstvo v Evropi, ker torej ti gozdovi pokrivajo velik del evropske celine in eh, vsekakor izpolnjujejo več funkcij. Tu je rekreativna funkcija, funkcija mm, svobodnega prostora za človeka, ampak kar gre za lastniški gost, torej ne državni gost, to ne smemo pozabiti. Obstaja tudi lastninska pravica in lastnik mora imeti možnost odločiti, kaj se dogaja v njegovem gozdu in da eh, odloča, kdo tam lahko hodi v krog in kdo ne. Kar pa zadeva trajnost, prihajam iz območja, kjer je veliko gorskih gozdov in tudi tam izkoriščanje ni vedno enostavno in tudi iz ekonomskih vidikov eh, tu potem eh, težavno. največji problem ni ta, da se preveč izkorišča gozdove, ampak da se jih premalo izkorišča. Torej, da se zastečnjo zrelih dreves ne seka. Tam, kjer je transport eh, drag, kjer je hm, tudi predvijanje lesa eh, oteženo, tam je treba storiti več za trajnost. Zadeva stratifikacijo, o kateri je govoril gospod Hojzling, o tem smo že eh, govorili. Dejstvo je, da nima smisla ustvarjati nekih eh, novih certifikatov, za katere vsi pridno plačujejo, kajti imamo sisteme trajnosti, ki že obstajajo in nima smisla ustvarjati novih certifikatov, da pa ljudi dodatno malce služi. To mislim, da nekakor ni smisel neke razumne gospodarske politike. Hvala. Hvala lepa. Gospod Roper. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad e, klausimas labai svarbus. Mislim, da je ta tema, ki jo obravnavamo, zelo pomembna ne samo za posamezne regije in države, ampak za celotno Evropsko unijo mislim, da je dobro to, da ne skušamo nove strategije sprejeti zelo na hitro, o njej eh, razpravljamo in eh, poiskati moramo eh, kar čim večjo koristnost te strategije. Mislim tudi, da moramo izpostaviti nek vidik, Eh, in sicer gre za različno uporabo gozdov. Treba je najti najboljšo rešitev eh, za vse, eh, tako za lastnike kot za uporabnike gozdov. Tukaj so vključeni različni interesi, prihaja tudi do konfliktov in mogoče bi bilo dobro, če bi komisija analizirala situacijo v posameznih državah članicah in da bi tudi predlagala različne rešitve. E, nekatere države imajo bolj uh, liberalno uh, rabo gozdov, druge pa bolj konzervativno. Zato bi um, morali dobro poznati uh, situacijo v posameznih državah. Hvala lepa, gospod Bogovič. Hvala za besedo. Zanimiva tema, gozdarstvo. Prihajam iz Slovenije, kjer gozdovi pokrivajo šestdeset površin smo takoj za švedsko in pa finsko najbolj gozdnata država tudi šestintrideset nature je v sloveniji od tega več kot tri četrtine v gozdovih imamo trajnostno rabo gozdov kjer je že stoletja tako in posekamo približno dve tretjine lesnega prirasta problemi ki jih imamo v sloveniji so z problemom da se gozdne meje vedno bolj približujejo naseljem kjer nastajajo potem škode na kmetijskih površinah in pa konflikti prebivalstva z zvermi devet eh, medvedi volkovi so v sloveniji problem ampak to je manjši problem Večji problem pa je to, da v Sloveniji je bil propad lesno-predelovalnega sektorja in nam se ne dogaja to, da bi les izvažali na Kitajsko, ampak večina lesa pokupijo sosednje države avstrija italija zato mislim da bi pri takšni strategiji ki je tu uporabljena bilo potrebno podobno kot smo naredili v sloveniji vključiti še ostale sektorje lesno predelovalna industrija in pa energetska raba industrije predvsem lesnopredelovalna industrija če propade enostavno ni konzuma ni odvzema kvalitetnega dela lesa zato se potem dogaja da lastniki gozdov dobijo premajhen izplen iz tega gozdu. potrebno je pa tudi krepiti promocijo rabe lesa kot gradbenega materiala prav tako pa tudi spodbujati eh, raziskave in razvoj predvsem na področju oblikovanja dizajna zato da bo les eh, les eh, bolj prisoten. v tej strategiji pogrešam celovit pristop kjer bi poleg gozda se še osredotočili na lesno predelovalno industrijo in tudi spodbude iz evrope bi morale iti poleg programa razvoja podeželja kjer gre gozdarstvo tudi v lesno predelovalno industrijo in tako bi lažje konkurirali tistim ki nam to najbolj konkurirajo.

upoštevala, ker eh, je bil to znak kakovosti. To je dobro. Eh, ne smemo pozabiti, da je industrija zelo močna in lahko se predstavljamo z oznako kakovosti Evropske unije. Eh, prisluhnila sem gospodu Desu in opisu situacije v Avstriji. Mislim, da imamo kvalitetno gozdarstvo in eh, če si prizadevamo za trajnost, bi to moralo biti vidno prek oznake kakovosti EU. Hvala. Muito obrigado, Sr. Senhor Presidente. Brevemente, eu gostava só de sublinhar que, muito embora esta comunicação trate. Para ali, para o Sr. Presidente tudi če tu govorimo o ekonomskem eh, pomenu gozdov, se bojim, da to sporočilo ne govori dovolj jasno o vplivu različnih bolezni in posteljcah, ki jih ima to za gozdove. Na Portugalskem imamo velike površine pod gozdovi, in uh, imamo velike težave tudi z škodljivci na kostanjih, z eh, določeno vrsto čebel, prav tako smo imeli veliko težav z palmovci. In to so bolezni, ki povzročajo veliko škodo. Dejstvo je, da če se obrnemo še k vprašanju lastnine, ni gozdova brez lastnika. Če torej lastnik ne upravlja z gozdovom, če pride do bolezni, eh, če nihče ne rešuje teh bolezni, je gost eh, obsojen na propad. V preteklosti se je gost neposredno eh, izkoriščal, zdaj so gozdovi vse bolj opuščeni. Potem gozdni požari, o tem nismo govorili dovolj. Na portugalskem se vsako leto soočamo s številnimi smrtmi gasilcev zaradi gozdnih požarov. In eh, tudi gozdni požari mislim, da si zaslužijo posebno poglavje, kajti to stane evropejce veliko življenj in mislim, da je to tudi zelo zabo, slabo za naravno deščino na jugu Evrope. Prav tako to povzroča, da prihajajo na mesto avtohtonih eh, vrst usiljivci, eh, naprimer evkaliptus, ki danes pokriva eh, površine, ki jih eh, v preteklosti ni v Evropi. Hvala naslednji gospod Rebeka. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da vsi veste, da države članice in eh, komisija igrajo pomembno vlogo, ko gre za učinkovito izkoriščanje gozdov na podlagi nove strategije gozdarjenja. Po mojem mnenju je ta strategija, strategija, ki bi jo morali uveljavljati na evropski ravni, upoštevati pa mora specifiko gozdov. Eden od ciljev te strategije je, da komisija in države članice ovrednotijo in izboljšajo učinke, ki jih ima gozdarska politika. V obdobju 2007-2013 je izkoriščanje je koriščenje sredstev za gozdarstvo bilo zelo neočinkovito. V prihajajočem obdobju 2014-2020 moramo torej eh, tu doseči izboljšave. In sprašujem komisijo, kako namerava to eh, doseči. Ali imate v misli boljše sodelovanje z državami članicami za finančno in strateško pomoč pri izvajanju teh ukrepov? Hvala lepa. En komentar bi imel. Govorili smo o tem, da je zasebno lastništvo gozdov sveta stvar. Če se torej kaj slabega dogaja v gozdovih, je to kaj potem problem te svetosti, ne vem, mislim, da je tudi to treba imeti v mislih. Tako, zdaj pa prosim eh, predstavnika komisije, če nam eh, lahko nakratko odgovori na zastavljena vprašanja. Kot rečeno, se bomo pa v prihodnje še veliko krat vrnili k temu vprašanju, kaj te čaka naše zaslišanje, priprava poročila in tako naprej. Izvolite. Hmm. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poslancem za to bogato razpravo. O vaših prispevkih bomo zagotovo eh, pozorno razmislili. Najprej bi eh, rad naslovil gospod Köstinger. Eh, komisija je seveda pripravljena podati nadaljna pojasnila tudi po tej razpravi. Gospod predsednik, ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja in pripombe, ki so bile podane tekom te razprave, zato se bom osredotočil na nekatere temeljne vidike. Najprej eh, na pristojnost eh, skupnosti na področju gozdarske strategije. Seveda je povsem jasno, da si, da si ne želimo izboriti eh, nove pristojnosti na evropski ravni, pristojnosti, eh, ki je ni v pogodbi. Skušamo najti instrument oziroma eh, platformo za izmenjavo mnen in za koordinacijo različnih politik, politik skupnosti na področju gozdarstva, ki jih želimo bolje uskladiti z nacionalnimi politikami in to je tisto, kar želimo doseči z tem sporočilom. Poleg tega želimo razviti nove kriterije in eh, uvesti nove sisteme, ki pa morajo odgovarjati potrebam sektorja. Rad bi se osredotočil na pripombo, ki je bila podana eh, glede kriterijev in eh, indikatorjev. To, kar želimo doseči s tem predlogom, je, da uporabimo uh, kazalnike iz uh, strategije Forest Europe in uh, da se potem posvetujemo z izvedenci in ugotovimo, ali obstaja uh, še možnost uh, izboljšanja teh kriterijev. Seveda pa bomo pri tem delovali na načelu subsidijarnosti kar zadeva informacijski sistem za gozdarsko področje. Naj eh, povdarim, da smo pričeli z pripravami tudi na pobudo Evropskega parlamenta na eh, ta informacijski sistem. Tudi naš eh, centr za raziskave se s tem ukvarja. Torej, delo se je že eh, pričelo in mislim, da je v skladu eh, z zahtevami, ki so bile izrečene eh, tudi v tem parlamentu. Mislim, da je gospod Des povsem pravilno omenil načelo trajnostnega upravljanja gozdov oče tega načela je von Karlovic. In uh, v tem okviru lahko poskušamo uh, razviti razpravo, gre pa seveda za temeljno točko. Nadaljni argument, eh, ki so ga izpostavili številni poslanci, so raziskave na uh, področju gozdarstva mislim, da imamo na voljo vire za raziskave in eh, tukaj govorim predvsem o strategiji obzorje 2020, ki omogoča okrepitev raziskav eh, v gozdarskem sektorju. Obstajajo pa tudi drugi instrumenti. Eh, na področju inovacij, z eh, katerimi bi lahko odgovorili na eh, določene pomislike izrečene v današnji razpravi. Hkrati pa bi rad spomnil tudi na to, da seveda nimamo finančnih verov, ki bi bili specifično namenjeni za to sporočilo. Najbrž eh, finančni veri tudi ne bodo potrebni. Na drugih področjih eh, pa eh, obstajajo finančni veri, ki bi eh, lahko pokrili potrebe, ki se eh, pojavljajo v gozdarskem sektorju. Naj vas eh, spomnim, da imamo v okviru razvoju podeželja na voljo sredstva za programe, eh, o katerih se trenutno razpravlja eh, z državami članicami. In ta sredstva so namenjena tudi gozdarskemu sektorju. Naj povem še nekaj, kaj bo potrjeno šele čez nekaj mesecev države članice, regije morajo razviti to vrstne dejavnosti, to eh, je izjemno pomembno. Obzorje 2020 je pomemben instrument za raziskave, poleg tega pa potrebujemo tudi eh, inovacije na tem področju. Vem, da nimamo več časa, gospod predsednik, zato bom s tem zaključil. Seveda pa vam je komisija na voljo za dodatno razpravo. Hvala lepa. Ni bilo možnosti neki potrebe potem, da bi se lotili vseh problemov. Hvala predstavnikom komisije, kot eh, rečeno, glasovanje 5. novembra, razprava o osnutku poročila 3. decembra in tako naprej in tako dalje, tako da se bomo vrnili še k tej tematiki in to večkrat. Ko smo govorili o tem, da je gost seveda ali pa ne vem, še odraz narave, to mislim, da je bila pomena tema po prejšnji točki, ki je bila povezana z vprašanjem novih živil. Zdaj pa gremo naprej. Gospod Belgar, izvolite. Ja, predsednik, tako hitri ste bili. Že zdaj sem se javil za razpravo v, prejšnji, v prihodnji razpravi, v naslednji, pri naslednji točki, tako da bo upam, da bom med prvimi. Ja, no, ste že imeli besedo. Mikrofon za predsednika, lepo prosim. Torej, gremo naprej. Točka šest, boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v veligi preskrbe s hrano med podjetji. Komisija je. Yeah podala nov predlog, katerega namen je reševanje problematike nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, predvsem ko gre za porazdelitev stroškov in pa dobička. Besedo dobi predstavnik komisije. Kot sem pa povedal že prej, ob 11 in 30 moramo končati. Če bo veliko prijavnih besedi, bomo prekinili razpravo, takrat, kajti ob 11.30 nas je eh, koordinatorjev. Tako da prosim predstavnike komisije kratk uvod. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm pleased to see already by the number of members wanting to take the floor. Ja, vidim koliko ljudi se želi prijatelj kar spavi, tako da bo verjetno kar živahna ta razprava. No, veseli me, da lahko na kratko predstavim sporočilo komisije o nepoštenih trgovinskih praksah. Zelo nas veseli, da je tudi ta odbor zainteresiran za to tematiko, kajti vemo, da kmetje in eh, primarni proizvajalci igrajo ključno vlogo pri verigi preskrbe s hrano in seveda so odvisni od eh, bistveno Eh, večjih trgovinskih partnerjev in so zato izpostavljeni nepoštenim praksam. Julija je torej komisija predstavila sporočilo, pot do te objave pa je bila polna usponov in pacov in eh, zavitih eh, poti. Veliko razprav je bilo v tem odboru in tudi v drugih odborih. To je zelo zapletena tematika, kot veste, in stališča deležnikov so zelo raznolika, kar zadeva torej potencijalne rešitve te problematike. Vendar pa je komisar Barnier dal to, kar je obljubil, sicer sporočilo, ki opredeljuje trenutno stanje, ki opredeljuje, kaj lahko stvorimo na kratki rok in vsebuje tudi nekaj misli na temo, kaj storiti na daljši rok. Preden se lotim vsebine, pa je pomembno eh, povedati, da se to sporočilo naslavlja na vse tiste, ki jih to vprašanje zadeva, torej sodelujoči na trgu, tako imenovana eh, skupina za upravljanje prostovoljne eh, verige dobav, eh, države članice in komisija sama. No in to zato, ker na komisiji menimo, da če bomo vključili vse, da sodelujejo pri tej tematiki, uspeli najti zadovoljivo rešitev. To sporočilo torej vsebuje tri stebre. Prva je vezana na to pobudo o verigi dobav, druga je povezana z vseevropskimi standardi in dobro prakso in tretje, ampak nekako ne na zadnje, tudi učinkovito uveljavljanje zakonodaje na nacionalni ravni. Torej, kar zdaj samo pobudo eh, o verigi dobav. To je zelo pomembna pobuda, ki je bila drežna velikega priznanja tudi strani vašega odbora, komisija To vsekakor priznava in meni, da je to pomembno izhodišče za nadaljevanje dela na tem področju in pomembno je, da čim več deležnikov sodeluje pri tej uh, pobudi. Vemo, da so številni veliki akteri to že storili, upamo, da bomo tudi manjše akteri lahko uh, privabili k sodelovanju pri tej pobudi. Komisija se še kako dobro zaveda, da je ta odbor mnenja, da obstajajo določene pomankljivosti pri tej eh, pobudi. Uh, in eh, tudi predstavniki kmetov se vsaj zaenkrat še niso pridružili tej pobudi. Ne zato, ker kmetje ne bi želeli iskati rešitev, kvečemo obratno, ampak kmetje ne menijo, da bi bil to vrsten okvir učinkovit. Menijo, da ni zagotovljeno eh, dovolj neodvisnega uveljavljanja pravil. Zato smo tudi vključili to uveljavljanje pravil kot samostojen stebr v našem sporočilu na več načinov. Najprej menimo, da potrebujemo kar se da široko spoštovanje in sprejemanje teh evropskih načel in določili smo najpomembnejša minimalna načela, ki morajo obveljati na tem področju in upamo, da to pomeni, da bo prišlo tudi do širšega razumevanja širom EU, eh, kar zadeva verigo dobav, ki je zelo medsebojno povezana in prežeta, to vemo iz negranih škandalov in upamo, da bo to prišlo do velike stopnje sprejemanja na ravni EU. Kot drugo, naša razprava z deležniki je pokazala, da je ključna skrb povezana z uveljavljanjem teh načel in da potrebujemo nekakšne kredibilne odvračilne ukrepe tu. Veliko je govora o faktorju strahu in eh, če bomo to uspeli uveljaviti, bomo lahko uspešni. In seveda se lahko naši nameni še tako dobri, ampak prostovoljna pobuda gre, je lahko uspešna le če imamo zagotovljeno tudi učinkovito uvedalne pravil. Zato pozivamo države članice, da preučijo svoje sisteme in da ocenijo tudi učinkovitost in kredibilnost mm, ukrepov za uveljavljanje predpisov. Kot prvo, zagotoviti je treba zaupnost podatkov glede posameznikov, ki vlagajo pritožbe, prav tako potrebujemo možnost uh, ustanovitve neodvisnega organa za izvajanje preiskav omenili smo tudi ključno vprašanje sankcij, kar je seveda ključen element učinkovitega izpopolnjenega mehanizma v državah članicah. To sta torej ta dva elementa, ki nam kmetje pravijo, da manjkata v trenutnem sistemu in če države članice lahko zagotovijo kakšna zagotovila na tem področju, potem bo to, mislim, da bistveno pripomoglo k tej pobudi. Ampak komisija seveda ne bo sedela mirno in uh, čakala, ampak bomo natančno ugotavljali, kaj se dogaja s to popudo na terenu. Pripravili bomo oceno, neodvisno študijo, prav tako pa bomo zelo natančno preučili prakse z področja uveljavljanja teh pravil v državah članicah. In eh, proti koncu leta 2015 se bomo vrnili z oceno stanja na terenu in tudi s predlogi glede nadaljnih ukrepov. Hvala lepa. Hvala. Moj predlog bi bil tale. 15 se vas je javilo k besedi. Predlagam, da dobi vsak po eno minuto in potem pa bomo nadaljevali s to tematiko na enem od naslednjih eh, zasedanj, kajti gre za zelo pomembno temo in potem se bo lahko predstavnica komisije vsega lotila odgovor na to vprašanje. Tako da predlagam, da zdaj zastavimo naše vprašanje, potem pa bomo nadaljevali z razpravo eh, naslednjič. Tako da, prosim, naj bo to vaja iz enominutnih vprašanj eh, za, naprimer, kandidata za komisarja. Tako da naj bo to danes vaja v enominutnih eh, vprašanjih. Začne gospod Belder. Ena minuta, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik primarni proizvajalci so, če hočete, najšipkejši člen v tej verigi dobav. No in to me vrača v novembr 2016, ko je bilo govora o najboljši praksi. No in tri leta kasneje, mislim, da nismo naredili nobenega koraka naprej prišlo je celo do tožb, eh, ki so že tri leta zdaj v obravnavi. Prihaja tudi do tega, da si ljudje izbirajo tiste države, kjer je najlažje kršiti pravila. In zanima me, ali bomo končno imeli direktivo, ki bo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 uh, ustvari neka norma in dobro bi bilo, če bi to naredili tudi na evropski ravni. Španska izkušnja se je izkazala za pozitivno in komisijo prosim, da uh, ne bi države članice imele vsaka svojega organa, ampak da bi imeli neko, uh, nek učinkovit način ukrepanja. Španska izkušnja kaže, da je bilo to pozitivno uh, Zdaj imamo orodje, ki je koristno, eh, izkazalo se je za koristno tudi v zadnji krizi z Rusijo, tako smo nadzorovali cene in mislim, da je to dober način ukrepanja. Hvala. Hvala lepa, 57 sekund, odlično, gospa Martinez. Hvala, predsednik, nisem govorila pri prejšnjih dveh točkah, ker sem hotela govoriti več kot minuto pri tej temi. Uh, ampak vendarle sprejemam ta vaš predlog, gospod predsednik, da se ponovno lotimo te teme prihodneč in res pozivam naš odbor, da se resno loti tega vprašanja. Kajte komisija mislim, da nas ne jemlje resno, tako da že zdaj povem komisiji, odbor za kmetijstvo v parlamentu vsekakor želi vsebinsko sodelovati pri tem vprašanju, kajte gre za vprašanje stabilnosti dohodkov kmetov in delovanja celotne dobavne verige. Moje vprašanje, ki ga boste odgovorili kasneje, je, kako boste ovrednotili vse skupaj in kako boste uveljavljali vse skupaj. Kajte gre za prostovoljni kodeks ravnanja, ne za zavezojoč kodeks ravnanja. Tako da me zanima, kako je to povezano tudi s tem, kar počno države članice. In zanima me, ali bo to uh, eh, deležo tudi ustrezne obravnave naravne komisije. Pisala sem tudi že gospodu Junkerju in eh, ga prosila naj poskrbi tudi za to, da bo v portfelju komisarja za kmetijstvo tudi vprašanje eh, prehranske verige. In prosim za podporo pri tem, kajti tu resnično je pomembno, da imamo mi v rokah odločenje o tem vprašanju. Gospod De Castro. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto kratek bom. Tema nepoštenih trgovinskih praks je zelo pomembna tema, ki bo potrebno posvetiti več časa. Kot je povedala gospa Magines, sem tudi jaz pisal predsedniku Junkarju. Ta tema mora ostati v pristojnosti komisarja za kmetijstvo in zato je to tudi naša tema. Pripraviti moramo poročilo na lastno pobudo. E, težav je zelo veliko, nelojalna konkurenca. Eh, ki eh, je lahko posledica te nepoštenih eh, praks, bo predstavljala velik problem v Evropi. Situacija pa seveda ni usklajena v celotni Evropski uniji. Določena podjetja plačilo prejmejo že po 30 dneh, druga po 130 v drugih državah članicah. Najlepša hvala. Minuta, Točna minuta. Gospod Donta. Hvala, gospod predsednik. Poročilo komisije je zelo zanimivo, ampak eh, ne obmenja pa ravnanja določenih velikih akterjev, eh, ki je povezano z cenovno voljo, eh, vojno na najnižji ravni. Torej, potrošnik je tisti, ki na koncu koncev trpi, ampak ta potrošnik je lahko pogosto seveda tudi uslužbenec kaj, kaj me, kaj govorim. Govorim, da je živilska industrija tudi vir delovnih mest. In kaj počnemo? Ubijamo eh, sektor, s katerim dodana vrednost zapušča Evropsko unijo in eh, se ustvarja drugot. To se mi zdi, da je pomemben izziv in v kontekstu reforme SKP smo skušali okrepiti moč proizvajalcev, ampak dejstvo je, da ne bomo več eh, mogli ustrezno izvajati eh, teh eh, predlogov. Tako da mislim, da moramo preko tega poročila nadaljevati z dialogom s komisijo, kajti komisija se zelo odziva na naše predloge, ampak mislim, da moramo ubrati eh, stališče tudi glede poročila na lastno pobudo, kajti gre za izredno občutljivo in pojeno temo za celotno evropsko gospodarstvo. Hvala, gospa Kristinger, ena minuta. Ja, hvala lepa. Morda bi se dotaknila tega, kar je dejal Mišel Dontan. Leta 2010 smo imeli poročilo na lastno pobudo mm, o tem glasovali kot o stališču Evropskega parlamenta in stvari se niso nič kaj izboljšale in tudi sama menim, da so predlogi komisije premalo daljnosežni. In uh, moč, ki jo na trgu imajo, eh, trgovske verige je vse večja. V Avstriji, na primer, trgovec trenutno prodaja liter mleka po 49 centov. 49 centov, to je manj eh, za liter mleka, kot eh, stane liter vode. Tako da mislim, da gre to res že predalač in dejstvo je, da je pomembno, kot je dejala Mary McGuinness, da prevzamemo tu vodilno vlogo in da trgovinsko prakso eh, velikih živilskih koncernov končno obsodimo. Hvala, gospod Bogovič. Bogovič. Eh, kmetje in eh, veliko krat tudi majhni obrati živilsko prelodovalne industrije so ti šibki členi. Eh, mnogi tudi propadajo zaradi teh slabih trgovinskih praks, zato tudi sam podpiram, da potrebujemo ostrejšo regulativo eh, kot je prostovoljni kodeks ki se podpiše ali pa se ne podpiše. Eh, tudi v sloveniji so podobni problemi kot drugod kjer je velikokrat že onemogočen sploh dostop do police eh, po drugi strani se pojavljajo nenormalni popusti rabati podobno kot je kolegica dejala Eh, cene ko pride liter mleka pod liter vode problem pa je potem tudi velik problem plačil roki in pa še posebni popusti pri plačilih če ti plača kakšen dan ali, ali eh, teden eh, prej. Zato je ta problem še toliko večji, kadar pa so tu naravne nesreče ali pa vojaško-politični konflikti. Hvala, poslanka Senra. Eh, najprej bi rada povedala naslednje eh, predlog dobrih praks prostovoljnih dobrih praks eh, je samo namen komisije da ima še naprej koristi najmočnejši mislim da je že čas da dobimo javne politike ki bodo obvezujoče in ki bodo obvezovale k temu da se spoštujejo cene eh, in da bo delo primerno plačano. Eh, podpiram to, da bi pripravili poročilo na lastno pobudo. Glede transparentnosti pa predlagam, da eh, se na oznako vključi tudi izvorna cena. Poleg tega se moramo izogniti zlorabam in pa dumpingu. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferrand. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Prejšnji konec tedna v Franciji je prišlo do zelo hudih dogodkov. V Morleju, v Britaniji so se kmetje, so kmetje pripravili pravo ustajo in postajajo vse večji, vse večje žrtve eh, liberalizma in eh, svobodne trgovine. Vsem dodati še embargo za Rusijo ni nikakor prispevalo kastanjo. Kaj torej lahko storijo francoski proizvajalci sadja in zelenjave, glede na italijansko in špansko konkurenco, ki uporablja nezakonito delovno silo? Kaj lahko delajo eh, živinorejci, ki redijo prašiče, eh, če drugot lahko zakolo pravijo za četrt cene? Kaj lahko storijo naši potrošniki? ki se soočajo z damiškimi cenami, eh, ki uničujejo naše proizvajalce. Hvala lepa. Gospod Ropea. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se danes soočamo, še posebej za države, kakršna je tista, ki jo predstavljam jaz, Litva, kjer imamo zelo nizko stopnjo sodelovanja. Proizvajalci so pogosto vezani na enega samega trgovca, ki jim seveda diktira cene. Nacionalno in eh, evropsko finančno podporo se zagotavlja živilsko-predelovalnim eh, obratom. Nihče sploh ne gleda na njihovo poslovanje. Baljske države, Poljska, Finska se zdaj z embarkom eh, na Rusijo soočajo s situacijo, ko so proizvodne stroški zelo nizki, cene pa ostajajo iste v trgovinah. Tako da gre za zelo pomembno vprašanje in naš odziv mora biti hiter, kajti ljudje ne razumejo, zakaj reguliramo eno področje, ne pa kakšnega drugega, ki je prav tako pomembno. Hvala, gospa McIntyre. Hvala, gospod predsednik. V mojem poročilu na lastno pobudo, ki smo ga predstavili eh, letos za področje predelave rastlin, smo ugotovili, da imamo še naprej težave mm, s trgovci v Evropski uniji, da to ogroža pridelovalce eh, in kodeksi ravnanja, ki jih podprejo vsi akteri v verigi dobav, eh, kodeksi, ki jih eh, zaokrožujejo tudi ustrezni drugi predpisi in eh, nacionalni organi, ki spremljajo izvajanje teh predpisov, vse to lahko bistveno prispeva k izboljšanju delovanja prehranske verige in zanima me, kako komisija namerava lotiti se tega problema nacionalnih razsodišč za to področje. Hvala gospod Hajtema. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik heb een drietal vragen, heel kort. Um... Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko tri vprašanca. Nam lahko komisija pove, koliko pritožb ste doslej prejeli in eh, če tega niste, če tega, te informacije nimete, nam lahko poveste, kako dobro deluje sistem. Potem notrni trg, to je zelo seveda zelo pomeno vprašanje pri kmetijstvu, ali potrebujemo sploh nek usklajen pristop iz Brusla. Če je temu tako, potem eh, me zanima, zakaj komisija od držav članic zahteva toliko, ker to bo vsekakor privedlo do nadaljne fragmentacije in do velikih razlik. Kar zadeva postavljanja kmetov v, na prvo mesto skupine proizvajalcev in eh, zadruge so tiste, ki so pomembne. Hvala lepa, gospod Bove, ena minuta. Gospod predsednik, kar zadeva razpravo, ki danes tu poteka, odbor za kmetijstvo in Evropski parlament sta pred eh, štirimi leti pripravila poročilo o novi porazdelitvi dodane vrednosti med vsemi sodelujočimi v tej verigi, torej proizvodnja, predelava, trgovina. In odziv komisije, glede na to, kar je zahteval parlament, je zelo šibak in absolutno ni odgovorov strani komisije in to je resnično razočaranje. Zato pozdravljam to novo poročilo, ki naj ga pripravi odbor za kmetijstvo. To je prva stvar. Druga stvar. Kakšen odnos bo imela komisija do nabavnih skupnosti, ki jih eh, ustanavljajo veliki trgovci. To se naprimer dogaja v Franciji in nespremljivo je, da naprimer trgovca Auchan in sistem U ustvarjata skupno nabavno platformo, da še nižata odkupne cene. Tako da tu bi eh, zahteval odgovor in seveda tudi preiskavo strani komisije. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsednik. Ta točka se mi zdi še posebej pomembna. Eh, prišla je sicer zelo pozno na dnevnem eh, redu in prej sem bila jaz v drugem odboru, pa vseeno želim povedati nekaj stvari mislim, eh, in pravi mislim, zato ker sem nova tukaj, mislim, da eh, ta razprava poteka že od leta 2009. Najprej niso verjeli v to razpravo, eh, potem pa so dosegli samo to, da se zdaj bolj zavedamo nepoštenih trgovinskih praks sama sem tudi delovala v tem sektorju in sem bila priča tovrstnim situacijam. Veliko je nepoštenih eh, praks. Mm, majhni kmetje, majhna podjetja, živinorejci so pod velikim pritiskom v tej verigi preskrbe s hrano. Sama sem razočarana nad eh, počasnim ukrepanjem. Mislim, da si evropski sektor zasluži več. Zato bi prosila komisijo, da se bolj potrudi. Eh, torej, samo to eh, si želim, da bi se komisija bolj potrudila in prinesla kaj več kot samo nek prostovoljni kodeks. Kako bomo koordinirali politike? To so samo mrtve črke na papirju.

nas čaka tako zelo veliko dela. In uh, mislim, da resnično potrebujemo več časa. Tu konec koncev govorimo o prihodnosti naših družinskih kmetij v Evropi. Kajte, če se bo nadaljevalo po poti, kot gremo, bodo vsi izgubili naprem multinacionalkam. Hvala lepa. Še gospod Ribero kot zadnja v tem delu presidente eh, gostaria de saudar eh, a comissão por esta iniciativa mas apesar do código de voluntário das boas Menim, da je ta pobuda eh, dobra, ampak ni dovolj. 83 odstotkov proizvajalcev se sooča z višjimi stroški, ampak večina tega ne more pokriti z višjimi prodajnimi cenami. Tako da tu dejansko prihaja do nelojalne konkurence med državami članicami. In mislim, da resnično potrebujemo enotno ureditev na tem področju za celotno verigo preskrbe s hrano in to v vseh državah članicah. Odprava mlečnih kvot brez nadomestil za kmete, ki bi jih zaščitile, to povzroča same dodatne težave, kajti pridelovalce bo to resnično ogrozilo in mislim, da potrebujemo ustrezne varnostne ukrepe. Hvala. Hvala tudi kolegom, ki so se odpovedali prošnji za besedo. Torej, K tej tematiki se bomo vrnili, komisija bo na zastavljena vprašanja torej v prihodnje odgovorila in podala eh, tudi drugačen pogled. Eh, strinjamo se s tem, kar ste ali gospod Mekines, gospod Dekastor in ostali, da je pomembno, da ostane to vprašanje v portfelju našega komisarja, to je izredno pomembno in zato bomo tudi pripravili poseben dopis eh, s tem v zvezi za novega predsednika komisije. Prav tako prosim, da se tega vprašanja lotimo pri zaslišanju kandidata za komisarja. K temu se bomo vrnili tudi, kar zadeva vprašanje o poročilu na lastno pobudo. No, se opravičujem zaradi tega, ker smo tako omejili čas za govor, ampak uh, mislim, da je to dobra vaja tudi za zaslišanje komisarja. Tako, dve minutni odmor, potem pa sestanek koordinatorjev.